besede. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili razpravo o Belorusi in sedaj lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o šestih eh, predlogih resolucij o Šrilanki, spremljanje poročila Združenih narodov. Kolikor vem, obstaja ustni predlog spremembe gospoda Morajša. Gospod Morajš, izvolite. Gospod predsedujoči govorim v imenu Veronik de Kajzer. Pozivamo visoko predstavnico in podpredsednico komisije in svet, da podprejo nadaljne ukrepe, da bi okrepili proces osebne odgovornosti v Šrilanki in spremljanje poročila Združenih narodov, zlasti pa pozivamo k takojšnjemu vzpostavitvi eh, mehanizma za mednarodno pravičnost. Je kdo proti? Gospod Van Orden? Predsedujoči, zelo dolgotrajna pogajanja smo imeli med šestimi plišimi skupinami o tej resoluciji. Ta resolucija se daje kompromis in seveda vsebuje elemente, za katere mnogi med nami želimo, da ne bi bili vanje vključeni, pa tudi elemente, za katere mnogi žel, bi želeli, da so vključeni. Ampak dogovor vseh šestih političnih skupin je bil, da ne bo nobenih predlogov sprememb, ne pisnih, ne ustnih. Zato mislim, da je to kršitev tega dogovora in na ta način izpadejo vsi tisti, ki so se pogajali za to skupno resolucijo smešni. Zato predlagam, da ta predlog zavrnemo. Tisti, ki ste proti, prosim, če ustanete. Mislim, da je več kot deset odstotkov prisotnih poslank in poslancev proti, torej bomo.